ok. Dear colleagues. Spoštovani kolegi. Mislim, da lahko začnemo z našim popovdanskim sestankom. In eh, sicer bomo začela, začeli z osmo točko sporočila predsednika v priporočilu koordinatorjev z dne 30. marca. Torej, priporočila koordinatorjev ste dobili v elektronski obliki in če nima nihče nič proti, jih lahko sprejmemo. Dobro. Potem pa lahko začnemo z glasovanjem. In eh, sicer bomo začeli s prvo točko, to je direktiva o embalaži in odpadni embalaži. Glasovali bomo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Aha, en glas S in D je preveč. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospe Oken. votare il punto 10 all'ordine del giorno che. Eh... Zdaj pa bomo glasovali v skladu s dnevnim redom, najprej ali strategije za alkohol in najprej kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog 2, kdo je za proti vzdržani sprejeto. kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 137 kot dodatek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Glasujemo o kompromisnem predlogu 4 za, proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 160 za proti. Vzdržani, to bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto predlog spremembe 161 in 162 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 166 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 167 v dveh delih. Najprej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 168. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog amandma 200 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 201 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 202 za proti, vzdržani preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 203 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8. Želite preveriti? V redu. Preverjamo, glasujemo, amendma 203. Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 8. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 215 za proti vzdržani preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 232. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 233. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 266 kolege Farija za, proti, vzdržani, sprejeto smo zdržani. Rekel bi, da je sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog 14. A. Za. Proti. Zdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 14b je brezpredmeten, tako da bomo zdaj glasovali o predlogu spremembe 276 za. ELS ste za ali? Aha, v redu. Proti? Vzdržani sprijeto. Predlog Kompromisni predlog 15. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 289. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 290. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 295 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 294 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 292 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 291 za, proti, zdržani, preverili bomo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 293 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 296 je samo jezikovne narave, ne glasujemo o njem. 297 zdaj za, proti. Vzdržani mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 298 za proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 299 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 300, kompatibilen za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani sprejeto. 302 za, proti, vzdržani sprejeto. 304 za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 305 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 306 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 308 in 309 glasujemo v bloku. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 310. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Amandma 311 za. Proti. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 314 za, proti, vzdržani, sprijeto. 313 kompatibilen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 315 kompatibilen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 316 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 317. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 16. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 17a. Kdo je za? Kdo je za? čudna večina. Kdo je proti? Zavrnjeno se zdi, ampak bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 17b. Tudi glasujemo o njem. Ali ne, se sprašuje predsednik. Torej ja, 17b za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 342 za, za, nihče, proti, vzdržani, zavrnjeno torej predlog spremembe 343 za, proti, vzdržani, preverili bomo to, imamo kar nekaj dvomov. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 344 za, proti, vzdržani vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 341 za proti vzdržanje preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 345 za proti vzdržanje preverjamo. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 346. 347 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 348 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 349 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 350 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 352 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 353 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 351 za, proti, vzdržani, zavrnjeno preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 354 za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 356 za, proti, zdržani vzdržani sprijeto. Amandma 357 in 358 identična stala, glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 359. Kompatibilen. Za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Amandma oziroma preverjamo. 359. Preverjamo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 360. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Amandma številka 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, preverjamo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 7 za, proti,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 Il voto è chiuso. Con esclusovania. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Za. Proti. Zdržani. Ponavljamo. Prosim, da dvigujete roke, drugače ne vem, kako glasujete. Kdo je za? 10. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. 15 za, proti, zdržanje, zavrnjeno. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. Predlog se 12. Kdo je za? Proti? vzdržani, sovrnjeno. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, preverimo. Ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, preverimo. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 17. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 18. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 19. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno preverjamo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeta. Pravi problem je v tem, da nekateri poslanci ne dvigujejo roke. Predlog spremembe 83, se upravičujem, 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, preverjamo. A vedemo, da to tu? Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeta. Sedaj pa predlog spremembe 37, kdo je za, proti, se zdrži sprejeto. 8, 39 odpade, 37 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 49 za. Za? Ste za? Proti? Preverimo. Ste si glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 56. 56. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 61. Za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 62. Za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, preverimo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 66 za, proti, zdržani, sprejeto. 68 za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti proti, vzdržani sprijeto. Predloga sprememb 71 in 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 80 za kolegice Somrkleza. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za. Proti, vzdržani, preverimo. Avete votato? Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 82 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 84 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 85 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe preverimo. Dobro. ste vsi glasovali. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno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 predlog spremembe 93 za, proti, zdržani, preverimo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 95 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Preverimo. Avete votato tutti? Ste si glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predloga 98 in 99 sta enaka, gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 103, gre za, proti, vzdržani, sprijeto. 104 za, proti, vzdržani se vrnjeno. Prelog spremembe 105 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani sprejeto. 107 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprijeto. 109 za, proti, vzdržani, sprijeto. 112 in 113 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 114 za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani, preverimo. Avete votato tutti il voto? Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 118 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Bomo preverili. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Konec glasovanja, zavrnjeno. Končno glasovanje bomo glasovali elektronsko. Possiamo votare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 Spoštovani kolegi, sedaj lahko nadaljujemo z današnjim sestankom. Nismo še končali z delom. Imamo še nekaj točk na dnevnem redu. Pred izmenjavo mnen s podpredsednikom Evropske komisije in komisarjem Katajnenom. Torej, točki 11 in 12 se nanašata na torej, sklepe iz Dohe, Kjotskemu protokolu, Kukverni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe. Torej, takoj dajem besedo naši poročevalki, gospe Gardini. Ampak predtem prosim vse poslance in obiskovalce v dvorani, da potihnejo in nam omogočijo nadaljne delo. Dobro. Gospa Gardini, izvolite. Grazie, Presidente. Hvala, predsednik. Poskušala bom biti precej kratka. Pred nami je osnutek sklepa, za katerega je odbor ITRE že sprejel mnenje eh, s 53 glasovi za, 3 proti in enim vzdržanim, tako da mi naj povem, bomo lahko glasovali samo za ali proti in rok, ki je določen za 25, 15. april. Uh, bo tudi upoštevan v tem smislu. Ta osnutek sklepa sveta pomeni osnovo za sprijetje spremembe iz Dohe v imenu Evropske unije in eh, določa pogoje za države članice in za Islandijo za sprijetje teh sprememb. To vključuje tudi Islandijo, čeprav ni članica Evropske unije, ampak um, sodeluje v sistemu ETS. Uh, Tako, eh, sama bi želela izhajati iz te nekoliko neuglašene osnove, ker namreč kot izhaja iz priloge B, k kjotskemu protokolu, je jasno, da so predvsem države članice Evropske unije tiste, ki sodelujejo pri zavezah, ki se nanašajo na drugo obdobje določeno s kjotskim protokolom. Večina eh, drugih držav, predvsem eh, največjih onesnaževalk, pa pri tem ni vključenih in zato mislim, da bi Evropska unija morala uporabiti vsa politična, diplomatska in ekonomska urodja, da bi prepričala te države, da podpišejo mednarodni dogovor, ki določa enako pravne možnosti za vse. No, ob tem, če naj se dotaknem zdaj nekaterih bolj inovativnih in glavnih točk besedila osnutka sklepa sveta. Seveda je naše mnenje glede tega osnutka sveta pozitivno. Želim povedati, da ne vnaša nobenih dodatnih zavez glede na politike in zaveze, ki jih je Evropska unija v imenu svojih držav članic že sprejela eh, znotraj podnebno-energetskega svežnja ki je bil izglasovan leta 2009. Države članice torej že izvajajo zmanjševanje emisij v višini 20 odstotkov do leta 2020, eh, tako da je to povezano na zaveze določene za drugo obdobje iz kiotskega protokola. Zato ponavljam, nobene spremembe ni glede zavez, ki so jih države članice že potrdile. Kar pa zadeva zaveze in obveznosti za poročanje in eh, kvantifikacijo, pa je tu potrebno sprejeti več odgovornosti na strani držav pogodbenic, saj mora vsaka pogodbenica pripraviti eh, poročilo, ki bo omogočilo izračun eh, določene količine izpustov eh, za posamezno pogodbico. Tako da to predstavlja nadaljni korak k večji odgovornosti pogodbenic. Pa še eno novost imamo znotraj tega mehanizma v zvezi z določenimi ambicijami. Ta mehanizem že obstaja, vendar če bi se eh, države članice želele odločiti, da bi si zastavile še ambicioznejše cilje, se lahko njihove namere prilagodijo. V, namreč v prilogi B so bile prej zaveze že zapisane in, mol, in prej je bilo potrebno vsakršno spremembo uh, Ehm, ratificirati, če je bilo za vsaj eh, dve tretjini pogodbenic. Zdaj pa je ta postopek poenostavljen, saj kar zadeva te večje ambicije oziroma večja prizadevanja, je eh, to lahko sprejeto, če Eh, temu ne oporeka več kot tri četrtine pogodbenic, tako da ratifikacija zdaj več ni potrebna. Poleg tega eh, spremembe iz Dohe predvidevajo prilagajanje ciljev na eni strani, zato da izpusti v zadevnem obdobju od leta 2013 do 2020 ne bi presegle povprečnih izpustov, ki so bili zabeleženi v, obdo, v prvem obdobju od 2008 do 2012. Tako imamo zdaj novo postavko tudi znotraj protokola, imamo namreč nov plin, ki se ga prej ni upoštevalo in to je dušikov trifluorid NF3. To je zelo mm, močan plin, ki je eden glavnih povzročiteljev globalnega segrevanja. Zdi se, kot da so izpusti tega plina dokaj omejeni, vendar pa se količina izpustov ustrajno viša. Tako, mislim, da moramo na tem delati kar hitro, ker je ob pripravi programa za Pariško konferenco konec leta 2015 treba ta sveženj pravočasno zaključiti. In zato najprej znotraj odbora za okolje in na to na ravni celotnega Evropskega parlamenta upamo, da bo. Uh, to poročilo sprejeto brez zamud. Imeli smo sicer nek okviren datum, 16. februar 2015, zdaj seveda ni več možno, da bi države članice ta rok eh, za ratifikacijo protokola lahko upoštevala. Vendar pa si seveda želimo, da bi s strani držav članic prišlo do ratifikacije vsaj pred tretjim uh, eh, tri četrtle, eh, četrtletjem v letošnjem letu, zato da bomo lahko na pariški konferenci dosegli ta mednarodni dogovor, ki si ga že toliko let želimo in za katerega si že toliko let prizadevamo. Hvala. Hvala, jaz bi takoj nadaljeval z 12. točko, zato da bomo potem lahko o tem skupaj razpravljali in gre za dogovor oziroma sporazum o udeležbi Islandije v drugem obdobju izvajanja kjotskega protokola znotraj okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podjetja. Kot se spomnite iz razprav, ki smo jih že imeli, je osnutek priporočila, ki eh, smo ga pripravili, osredotočen na osnutek sklepa sveta glede udeležbe Islandije in njene zaveze za skupno doseganje ciljev, ko si jih zastavile države članice za drugo obdobje po kjotskem protokolu. Evropska unija, torej njene države članice, naj bi sporazum podpisali z Islandijo za ta, to drugo obdobje prizadevanj. Kot vsi veste, sta Kjotski protokol in okvirna konvencija Združenih narodov um, vzpostavila zavezujoč mednarodni okvir uh, leta 2002 ratificiran protokol, Eh, določa, da se države članice skupaj zauzemajo za doseganje ciljev, ki so v njem določeni. Eh, države članice so že v prvem obdobju, torej od leta 2008 do 2012, dosegle cilj 8 odstotnega zmanjšanja izpustov. 9. marca 2012 pa je svet eh, z v svojih sklepih za unijo uh, si zastavil nov cilj in sicer zmanjšanje za 20 odstotkov do leta 2020 v drugem obdobju. Eh, in to je bilo potrjeno na konferenci o podnebnih spremembah v Dohi. Eh, to drugo obdobje izvajanja kjotskega protokola traja od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 in vsebuje zavezujoče zaveze za države članice in Islandijo glede omejevanja izpustov toplogrednih plinov. V tem obdobju uh, naj bi uh, se to, emisije toplogrednih plinov omejile na 80 odstotkov emisij v izhodiščnem letu. Uh, E, predlog sklepa sveta je z naše strani pozitivno ocenjen. Islandija torej lahko e, sodeluje pri skupnem doseganju ciljev zastavljenih za drugo obdobje. Naj povem, da je Islandija deloma že e, vključena v kjotski protokol. To je bila že v prvem obdobju, za katero je bilo predvideno zmanjšanje izpustov za manj kot 10 odstotkov glede na raven iz leta 1990. Eh, Islandija je svojo zavezo za tisto obdobje za dosegla in je pripravljena dosegati eh, stavljen cilj tudi v drugem obdobju. Islandija ravno tako sodeluje v sistemu za trgovanje z emisijami EU ETS in v sistemu za spremljanje izpustov toplogrednih plinov. Uh, tako da je njena udeležba pri um, vprašanju podnebnih sprememb povsem ločena od um, morebitnega vstopa Islandije v Evropsko unijo ali ne. Zato je jasno, da se strinjamo z ratifikacijo tega sporazuma brez zavlačevanja, in predvsem pa se zauzemamo, kot je že povedala kolegica Gardini, da bi dosegli ratifikacijo strani držav članic še pred iztekom, eh, še pred začetkom zadnjega četrtletja letošnjega leta, ko bo potekala konferenca v Parizu. Tako da bi zdaj takoj dal besedo poročevalcem v senci in prvi bo spregovoril Andrulakis. Lakis ki je poročevalec v senci za obe eh, temi. Hvala lepa za besedo, hvala lepa obem, obema poročevalcema za delo, ki sta ga upravila. Težko se bo ne strinjati s tem, kar je tu predlagano. In eh, pričakujemo ratifikacijo EU spremembe iz Dohe kjotskemu protokolu in pa sporazum glede sodelovanja Islandije. Kar se tiče spremembe iz Dohe, to je drugo obdobje zavez po kjotskem protokolu. Kar pa se tiče sporazuma glede sodelovanja Islandije, pa je bilo odločeno, da bodo emisije znižene za 80 odstotkov primerjavi z 90, letom 90 do leta 2050. Tik pred konferenco v Parizu moramo še okrepiti naše napore v boju proti podnebnim spremembam. Zato je zelo pomembno, da so vse te eh, spremembe sprejete, zato da lahko ratifikacija poteka v državah članicah eh, skladno s časovnico. Kot je povedal včeraj komisar, so podnebne spremembe globalna težava in na njo se je treba na globalni ravni tudi odzvati. Kar pa se tiče ratifikacije spremembe iz Dohe potrebujemo 144 instrumentov, eh, torej ratifikacijskih instrumentov, od tega jih je doslej prispelo samo 26. Evropska unija je še ukrepila svoje diplomatske napore za to, da bodo vsi ti ratifikacijski instrumenti lahko do Pariza sprejeli. Gospa Gerling in gospa Dankar that's going to add anything. Thank you for your. Hvala lepa, nisem želela ničesar dodati. Hvala za vaše poročilo. Tudi sam imam zelo malo za dodati, ampak um, sporazum in pa na to resničevanje zavesto ni eno in isto. Pomembno bo seveda, da sprejmemo sporazum, ampak potem ga bo treba še izvajati. Hvala lepa, gospod Gerbandi. Hvala lepa. Tudi sam se popolnoma strinjam z obema poročevalcema. Mislim, da je ključno, da države članice spodbudimo k pospešitvi postopkov ratifikacije, zato da bo to končano do pariške konference, tako da bomo dali dober zgled. Dobro, gospa Konečna. Živat, uh, jen bi htjela podjekovati. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila obema poročevalcema in moja skupina bo podprla oba poročevalca. Hvala lepa, gospod Lafronte in gospa Nevi. Hvala predsednik, govorim tudi v imenu kolega Fronteja. Dejansko sta oba sklepa, o katerih razpravljamo, precej eh, preprosta in neboleča, glede na to, da je cilj za zmanjšanje emisij za 20 odstotkov do leta 2020 za Evropsko unijo že zavezujoč. To je cilj, ki, kot je zapisano v podatkih o izpustih, lahko dosegljiv, glede na to, da Eh, smo že znižali emisije in se približali pragu nad 80 odstotkov pet let pred iztekom cilja. Če pa naj eh, bo ta sklep operativen, eh, bi bilo predvsem dobro, če bi se poleg Evropske unije k temu pridružilo še veliko število drugih držav članic. In zato je gotovo. Mm, tukaj nekoliko zaostanka, saj bo treba eh, na marsičem delati tudi retroaktivno in eh, ta prizadevanja Evropske unije lahko predstavljajo tudi ovire za druge države članice. Eh, poleg tega pa ratifikacijski inštrumenti, ki jih je treba ložiti do konca leta 2015, pomenijo, da bo morda težko države iz priloge B vključiti v ta postopek in eh, zagotoviti, da bodo cilj dosegli do leta 2020. Potem, glede eh, teh sprememb, eh, nov plin, dušikov, trifluorid, mehanizem glede prizadevanja in samodejna prilagoditev cilja, je to seveda nekaj, kar pozdravljamo. Hvala. Hvala lepa, gospa Bardran, za komisijo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Dobrodan vsem. Tudi sama bi se zahvalila obema poročevalcema za te osnutke priporočil. Torej, kar se tiče sklenite spremembe iz Dohe k Kjotskemu protokolu. Kot je poročevalec že povedal, ratifikacija ničesar ne spreminja glede evropske zakonodaje oziroma eh, pragov in pa eh, ciljev je pa to zelo pomembna simbolična gesta strani EU in to nam omogoča, da si prizadevamo za nove zakonodajne zaveze, torej do leta 2020, ko bo vstopil v veljavo sporazum iz Pariza. Torej, Evropska unija uh, mora torej, spodbujati ta uh, postopek eh, ratifikacij, da bo šel ta čim prej, torej čim hitreje in zato je pomembna tudi okoljska diplomacija. Gospa Mogherini je to opredelila tudi kot eno izmed prioritet za leto 2015 in tudi tesno sodeluje z državami članicami in s komisijo za to, da lahko čim bolj pritisnemo na partnerske eh, države, zlasti države G20, ki predstavljajo tri četrtine vseh eh, emisij toplobrednih plinov. Zelo pomembno bo za vse deležnike na evropski in mednarodni ravni, da odločno delujejo za nov sporazum. Države članice mm, napredujejo na Eh, ravni ratifikacij in kar se tiče eh, komisije, menimo, da do eh, tretjega četrtletja leta 2015, da bomo lahko zrunim narodim tam predali ratifikacijske instrumente. Kar se tiče Islandije, Islandija sodeluje skupaj kot druge države članice pri eh, tej eh, zavezi. In zato se Islandijo obravnava tako kot države članice in eh, njene emisije se obravnavajo skladno z zavezami iz Kjotskega protokola, kot, te, kot je ta spremenjen z spremembami iz Dohe tudi ta ratifikacija bo dala pomemben signal mednarodni eh, skupnosti, se pravi, da eh, stojimo za svojimi zavezami in tudi pokazala na eh, dobro sodelovanje med ambicioznimi partnerkami. Hvala lepa, torej predsedujoči, in hvala poročevalcema. Hvala in preden sklenemo to točko, bi spomnil, da je rok za odložitev predlogov sprememb 15. aprila in glasovanje v odboru Envi bo 6. in 7. maja in na to na plenarnem zasedanju junija ali julija. Sedaj pa lahko tu ustavimo naše, naš sestanek za 20-25 minut in počakamo na podpredsednika Katajnena in nadaljujemo ob pol, ob pol petih. Eh, Spoštovani kolegi, lahko začnemo. Tudi zato, ker nimamo prav veliko časa. In ta izmenjava mnen s podpredsednikom Katajnenom bo zelo koristna. Gospod Katajnen je odgovoren za delovne mesta, rast naložbe in konkurenčnost. In zato je za nas zelo pomembno, da mu prisluhnemo in da vidimo, kakšne so prednostne naloge komisije na teh področjih, pa tudi, da imamo jasno izmenjavo mnen. Tako da tudi gospod komisar lahko prisluhne prednostnim nalogam poslancev Evropskega parlamenta in eh, tudi, da lahko ugotovimo, kaj so glavne točke, ki jih želimo razviti v načrtu dela za 2015, pa tudi v luči napredka, ki ga bomo zabeležili in tudi za prihodni delovni načrt za 2016. Tako da takoj komisarju dajem besedo, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen. Amen. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, hvala, da ste me povabili v vaš odbor. Veselim se razprave z vami o delovnem programu za letošnje leto in z veseljem prisluhim vašemu mnenju, kako izboljšati investicije, kakšne investicije potrebujemo za krepitev potencijalne rasti in Izkoristimo to priložnost, da se učimo drug od drugega. Delovni program komisije za leto 2015 je zelo jasen in osredotočen. Nameravamo hitro ponuditi rezultate, kot vidite naprimer pri predlogih za investicijski načrt za Evropo, pri strategiji za energetsko unijo in za načrtom za Pariško konferenco za Unijo digitalnega trga in kapitalnega trga in pobudo za zaposlovanje mlade. Delovni program komisije je bil včasih dolg dokument, o katerem nihče ne govori, sedaj pa je drugače. Kot nova komisija želimo zagotoviti, da bodo naše obstoječe in nove politike podprle rast, za poslovanje in socialno in okoljsko trajnost. Želimo videti konkretne rezultate in tudi ljudje si to želijo. Komisija si bo kar se da prizadevala, da to uresniči, vendar ne more delati sama. Vsak mora vedeti, da business as usual ne deluje več. Zato želim tudi vaše mnenje o tem, kako lahko to naredimo skupaj. Zato sem tudi danes tu, da vam prisluhnem. Komisija začne, zaželi nov začetek, kot kaže tudi v svoji strukturi. Podpredsedniki delujejo za projektnimi ekipami in tukaj prekinjajo stare modele. To je res skupinsko ustvarjanje politike. V komisiji želimo, da se vsi vključijo v trajnostni razvoj pri svojem delu. Rad bi tudi izpostavil pomen investicijskega načrta, načrta in sklada za strateške naložbe, na katerem zelo intenzivno delam trenutno. V zvezi z delovnim programom komisije za leto 2015 odraža nov začetek. Sedaj moramo ohraniti hitrost in sodelovati, da bomo tudi lahko dosegli rezultate. Časovnica za glavne inicijative za leto 2015, vključno z ustreznimi načrti, bomo kmalo objavili. Zavedeni smo k temu, da bomo še naprej Evropskemu parlamentu nudili informacije o nadaljnih načrtih. Smo pa tudi uporabili načela politične diskontinuitete, diskontinuitete kot je tudi predvideno v okvirnem sporazumu. Slišali smo mnenja parlamenta na plenarnih zasedanjih in v odborih in komisija je na podlagi tega tudi potrdila umik nekaterih eh, dokumentov, kot smo to napovedali v delovnem programu. Pripravljamo pa nove ukrepe, vključno z novim predlogom za krožno gospodarstvo, ki ga bomo predstavili letos. Poleg tega vsak komisijo, komisar eh, je vsak komisar tudi eh, izbrisal stare načine načrtovanja in bo sedaj ocenil vse svoje predloge v skladu z prioritetami nove komisije, kot smo tudi predvideli v delovnem programu. Uh, ki ga je potrdil tudi parlament in pa komisija. Seveda zato potrebujemo nekaj časa in prosimo za vašo potrpežljivost. Vsekakor se zavedamo vseh skrbi, ki ste jih izrazili v zvezi z umikom določenih dokumentov in zelo natančno smo prisluhnili vsem argumentov. Vendar pa verjamemo, da eh, bomo lahko na ta način zagotovili prave rezultate ne nasprotujemo ciljem, vendar skušamo najti najbolj inteligenten način za njihovo uresničitev. Naprimer, želimo zagotoviti pravo krožno gospodarstvo in zagotovo bomo danes o tem govorili. Naj omenim tudi investicijski načrt za Evropo. Lani novembra smo, smo sprejeli naš investicijski načrt in kot veste, smo sprejeli tudi predlog uredbe o skladu za strateške naložbe. Uh, in vse to je v celoti v skladu z predvidenim financiranjem. Investicijski načrt vključuje tudi um, predloge v zvezi z okrožnim gospodarstvom. Tesno sodelujemo z različnimi um, odbori parlamenta uh, in podpiramo oziroma tudi uh, ponujemo informacije, za katere smo naprošeni in zelo tesno želimo sodelovati tudi naprej in se veselimo plodnih razprav z parlamentom in svetom in upamo, da bo um, sklad za strateške naložbe zaključen in pripravljen za delovanje že poleti. Če se obrnem še k eni prioriteti, je to energetska unija in pa z njo povezana strategija skupaj z načrtom za pariško konferenco, kar smo boje pravkar sprejeli. Uh, to imamo tri cilje - konkurenčnost, varnost oskrbe in pa trajnost. Doseganje um, ciljev na področju energije in podnebja za leto 2013 je glavna prioriteta. Kot je povedal tudi Franz Timmermans v tem odboru, je komisija odločena, da bo zagotovila, da bo Evropska unija ostala vodilna na svetu na področju obnovljivih verov energije. To zahteva pa od držav članic, da izpolnijo svoje cilje za leto 2002 glede obnovljivih verov energije. Predlogi za izvajanje političnih sporozumov o energetskem in podnebnem okvirju za leto 2013 bomo podali uh, zelo zgodaj v našem mandatu. Poleg tega bo, se bomo aktivno zauzemali za prehod v učinkovito rabo verov in krožno gospodarstvo v Evropski uniji, kar je v celoti v skladu z trajnostnimi razvojnimi cilji. Kot komisija dajemo velik pomen vsem trem dimenzijam trajnosti, torej okolju, eh, gospodarstvu in pa socialnemu vediku. In komisija je odločena, da bo ponovno vložila vse moči, v vse dimenzije trajnostnega razvoja na podlagi eh, pristopa prevladajočega modela. In nova struktura projektnih skupin pod vodstvom podpredsednikov je v ta namen zelo učinkovita. Kar se tiče trajnostnega razvoja, je, mora to postati prevladojoči primer v, v vseh različnih politicah. To je tudi odgovornost vseh mojih kolegov in predvsem podpredsednik Tim, Timmermans, ki bo to zavezo uh, nadzoroval, bo zagotovil, da tu ne bo prišlo do odstopanj. Krožno gospodarstvo je prednostna naloga za me in za komisijo in to bo zagotovo predelilo delovanje komisije v naslednjih petih letih. Zavedamo se globalnega pomena in pa ambicij akterjev, kot so tudi Kitajska, Kitajska in drugi. In zato bi bilo neumno, če ne bi investirali v evropski prehod na krožno gospodarstvo. In to tako iz okoljskega vidika, kot iz vidika eh, konkurenčnosti. To je edina pot naprej. Zelo si prizadevamo že v, svojem, v mojem kabinetu, za bolj ambiciozen svežen o krožnem gospodarstvu, ki bo lahko bolj učinkovit. Kakšni so naši načrti? Najprej bomo predstavili tudi um, reviziran predlog za odpadke. Ta nov predlog bo upošteval tudi um, informacije in predloge, ki smo jih sprejeli v okviru javnih posvetov, uh, v okviru posvetov s parlamentom in svetom. In predvsem bo to temeljilo tudi na obstoječih uh, ocenah vpliva. Nov predlog oziroma pregledan predlog bo ohranil vizijo in se ne bo dotikal eh, hierarhije ravnanja z odpadki in bo tudi imel za cilj, da se poveča raven reciklaže v Evropi. Ravno nasprotno pa bomo skušali tudi si prizadevati, da bo ta hierarhija bolje zagotovljena. In vprašali se bomo, ali lahko se marsikaj naredimo iz napak iz preteklosti. Eh, tudi boljša uh, fleksibilnost pri časovnicah za odlaganje na odlagališču in velike investicije v sežigalno infrastrukturo bodo omogočili hitrejšo reciklažo in hitrejše investicije. Uh, Predlog bo imel zavezujoče cilje, hkrati pa bo tudi skušal zagotoviti eh, boljše upoštevanje posameznih situacij v državah članicah. Drugič, predlagal bom tudi akcijski načrt, ki bo pokrival celoten um, krok krožnega gospodarstva. Politika ravnanja z odpadki je pomemben element tega kroga, vendar pa ni dovolj. Moramo si ogledati tako postopke pred samim krogom, naprimer preden nekaj postane odpadek in pa tudi po njem, se pravi po reciklaži. Želimo si ogledati, kaj se da narediti na področju ponovne uporabe, kako lahko to spodbudimo, kaj, kako so tudi izdelani izdelki in kakšna je kakovost recikliranih izdelkov, kaj pa kritične surovine, um, kakšne overe obstajajo uh, na celotni Eh, verigi in kako lahko spodbudimo inovacije na tem področju. Dodana vrednost za Evropsko unijo bo na eni, bodo na eni strani vodilna načela in osredotočili se bomo na to, kaj lahko storimo na evropski ravni. V svezi s tem bomo tudi izvedli javne posvete in veselime, da boste posvet organizirali tudi vi v aprilu. Uh, tu ne zapravljamo časa. Komisijske službe zelo trdo delajo. Sam vodim projektno skupino v komisiji, zato da bomo lahko določili, kaj lahko katere ukrepe lahko Evropa sprejme v naslednjih letih in um, kakšen naj bo prenovljen predlog komisarji Vela, Bjankovska in, Vaj, in podpredsednik Timmermans um, zelo tesno sodelujejo z menoj pri tej temi in tudi v prihodnih tednih bomo imeli projektno srečanje z vsemi komisarji, ki so tu vključeni. Vsi smo se zavzeli, zavezali, da um, bomo upoštevali ta delovni program in da bomo že v jeseni 2015 predstavili uh, nove rezultate. Veselim se pogovorov z vami in veselim se tudi plodnih rezultatov teh izmenjav. Hvala lepa za vašo izjavo. Začeli bomo z prvim krogom vprašanj in komentarjev. In sicer dobi besedo predstavnica ELS, gospa Grostet. Euh, Hvala lepa, gospod podpredujoči. Um, Katajnen, zelo smo uh, zadovoljni, da ste se nam pridružili za to izmenjavo mnen, kajti med vašimi pristojnostmi so tudi vprašanja, ki so ključnega pomena in ki so povezana s tem, kar je za nas vse najpomembnejše, se pravi trajnostno rast. Uh, in eh, komisija tu seveda igra zelo veliko vlogo in to je za odbor tudi zelo pomembno. Rada bi se navezala na Junkerjev načrt, eh, kar je vaš načrt eh, in na katerem zelo veliko delate, to vliva veliko upanja. Glede ritma, torej za nas je to resnično nujno, kajti skoraj leto je že okoli in potrebujemo konkretne rezultate torej, to sem vam že imela priložnost povedati in to bom še enkrat povedala, torej zelo zaskrbljeni smo in ne bi želeli, da načrt Juncker eh, začne spodkopavati eh, to, kar je bilo narejenega na področju raziskav in inovacij. In eh, da to začenja spodkopavati tudi to, kar je bilo že narejeno na področju obzorja 2020. Torej, eh, kolegi so zelo zaskrbljeni zaradi eh, krčenja proračunov na teh eh, področjih in vpliv, ki bi ga lahko ta načrt imel za ta proračun. Na to na področju zdravja tu je prav tako pomembno, da eh, še naprej nadaljujemo z tem ritmom na področju inovacij, pa tudi pri temeljnih raziskavah. Eh, tu je zelo pomembno, da podpiramo še naprej eh, univerze in glede tega bi želela vaše mnenje, gospod komisar. Se pravi, kako želite jamčiti zdravstvenemu sektorju in pa raziskovalnemu sektorju ustrezno financiranje, kajti uh, potrebujemo to prednost, ki jo doslej imamo. In na to še vedno glede na črta Juncker, za nas je zelo pomembno, da omejimo eh, politično umešavanje v eh, cilje tega načrta. Jamstva morajo biti usredotočene na eh, projekte, ki ustvarjajo rast. Torej, tu imamo celo vrsto različnih projektov. Sama sem govorila o zdravju, o raziskavah in tako dalje. Torej, za nas je vse to ključnega pomena in eh, spregovorili ste o krožnem gospodarstvu, tudi to je za nas zelo pomembno. To pomeni, da potrebujemo nove proizvodne metode, kajti ne moremo si danes predstavljati, eh, da bi naprimer bela tehnika bila narejena samo za pet let in da čez pet let bi se izkazalo, da sploh ni več rezervnih delov. Torej, tudi proizvodne metode moramo spremeniti. Ampak to, kar ste povedali v zvezi z eh, krožnim gospodarstvom, nam eh, uliva zaupanje. Eh, želela bi vedeti samo to, kako bo Junkerjev načrt še naprej spodbujal inovacije in pa potrebne investicije zato, da bomo lahko jasno ločevali med strukturnimi naložbami, ki jih poznamo, in pa naložbami, ki so strateške narave in ki so pomembne za inovativnost. Hvala. Hvala lepa za skupino socialistov, gospod Grote. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik Katajnen. Pristojni ste za delovna mesta in mislim, da je to to, kar potrebujemo v Evropi. Trajnostna delovna mesta, ne le na področju okolja ne le trajnostno iz vidika okolja, ampak trajnostno tudi iz vidika življenja, da bodo ljudje lahko živeli, da bomo pospešili potrošnjo in gospodarstvo in ravno to moramo doseči. Prihajamo iz hude gospodarske krize, še vedno smo pravzaprav sredi nje, nismo še tega preživeli. Zato se mi zdi pravilno, da imamo na poti reformni načrt in investicijski načrt, kjer bomo investirali v infrastrukturo, v mreže, v vse, vse kar je povezano z infrastrukturo, je dobro. Pa tudi inovacije je omenila kolegica Grostet. Mislim, da moramo na vseh področjih poskrbeti, da bomo ostali inovativni in tam, kjer to še nismo, da to postanemo. Tudi na področju zdravstva. Mislim, da je Evropa tu dobra. In Zato sem se zelo čudil, da v trenutnem delovnem programu za leto 2015 ni popolnoma nič predvideno na področju zdravja. Mislim, da potrebujejo investitorji varnost, če grejo v smeri inovativnih zdravstvenih proizvodov, če želijo tu naložiti denar, da moramo tudi z njim pokazati neko pot in prihodnost. In zato sprašujem, ali boste morda. Uh, v programu za leto 2016, bomo lahko tam našli kaj na področju zdravja, kaj ti naša podjetja delajo zelo profitabilno, moramo pa za prihodnost tudi postaviti kritnice, da bo tako tudi ostalo. Kar se tiče krožnega gospodarstva, smo marsikaj povedali, tu govorimo in govorimo, predvsem v moji državi, Nemci se bojijo. No, mi smo že znani potem, da se vedno česa bojimo. Torej, bojimo se prostotrgovinskega sporazuma, In po obisku odbora za okolje v Washingtonu, pa mislim, da nas vse skupaj, moram reči, da nas vse skupaj gledam dosti bolj sproščeno, kaj ti eh, američani ne vlagajo toliko energije v sporazum z Evropo. Mislim, da moramo interno poskrbeti za to, da odkrijemo tiste področje, kjer se lahko stavarijo delovna mesta. Če želimo do leta 2030 povešati, povečati učinkovitost eh, na podlagi verov, potem imamo potencijal več milijonov evrov in tu je TTIP eh, rojstnodnevna zabava. Zato moramo iti še naprej po tej poti, da krepimo krožno gospodarstvo in se na teh področjih pogledamo, kje lahko zastavimo, ne samo na področju odpadkov, zdaj smo nekako to sprejeli. Ni mi bilo všeč, da ste omaknili svežen za odpadke, ampak to se je zdaj zgodilo. Ne smemo se da brskati po preteklosti, ampak moramo gledati v prihodnost. Krok je treba zaključiti in tu je treba res uložiti vse moči, zato da bodo tudi podjetja želela um, investirati na tem področju. Tretjo točko, ki jo želim omeniti za industrijsko področje, za delovanje notranjega trga, bo nujno, da imamo tudi delujoč sistem za trgovanje z emisijami. Trenutno se zelo mučimo. Včeraj smo imeli eh, prvi trialog o rezervah za tržno stabilnost in smo eh, se tam kar polivali s prijaznostmi. Maja se bomo pa lotili mm, detajlo. Nujno potrebujemo reformo sistema z emisijami. Napake, ki smo jih naredili, je treba odpraviti in pozivam vas, da poskrbite za to. Poskrbite za to, da bo na vseh področjih in za vse podjetja zagotovljeno sistem dobrega trgovanja z emisijami, dobra reforma. Če si ogledam, kakšne težave imajo um, proizvajalci energije, ker so zaspali povsod pri obnovljivih energijah, mislim, da potrebujemo smiselno trgovanje z emisijami in enake konkurenčne pogoje. Kaj ti upozorim? če ta zgodba z ETS-om ne bo uspela, potem bomo zagotovo. Potem bodo zagotovo finančni ministri v Evropski uniji postali zelo kri, kreativni, uvedli bodo davke na CO2 in za delovanje notranjega trga bo to strup. In tega Te strupene tabletke ne smemo požreti, niti ne smemo sprejeti, da se nam jo predpiše. Zato me veselijo vaše, eh, odgo se veselim vaših odgovorih in vam želim veliko uspeha za Junkerjev načrt. Hvala lepa, sedaj pa za EKR, gospa Gerling. Hvala predsedujoči, skušala bom biti kratka. Gospod Katajnem, ali mislite, da sredstva iz obzora 2020, ki so namenjena za investicijske razis, oziroma za eh, raziskave in ali bodo res zagotovile smiselno uporabo? In eh, prenešeno je bilo tudi nekaj sredstev v namene um, zagotavljanja več delovnih mest kaj pa mislite narediti na področju uh, investicij za to, da boste res zagotovili ta uh, učinek vzvod, ki ga je omenjal um, ehm, Junker. Omenili ste da naj bo tudi konkurenčnost v srči, ki dela uh, komisije in tudi treba je izboljšati delovne pogoje za podjetja, da se bo lahko krepilo gospodarstvo. Kje vidite to zahtevo v, sk v skladu z zahtevami okoljske politike? Kje se tukaj sklada? Hvala lepa. Hvala lepa za Alde, gospod Janger Brandi. Hvala, gospod predsedujoči, in tudi z moje strani pozdravljam podpredsednika Katajnena. Delovna mesta in rast, to je glavni cilj te komisije in ker ste odgovorni za te področji, vas lahko imenujemo gospod delovna mesta in rast. Imate enega glavnih portfeljev v tej komisiji. Vprašanje pa ni, ali si želimo rasti in delovnih mest. Mislim, da se vsi strinjamo, da to želimo. Vprašanje je, kako naj do tega pridemo in kakšne delovna mesta si želimo. Nasplošno v Evropski uniji nekako ustrajamo pri znanstveni politiki, ki temelji um, na znanosti in znanju. In če pogledam organizacije, kot je OECD, eh, Mednarodni eh, ekonomski forum, mednarodno naprej, je to eno splošno skupno sporočilo, namreč, da le trajnostna rast lahko ustvari pravo rast in prava delovna mesta, ki jih potrebujemo v prihodnosti. Se strinjate z menoj, da bo rast možna le, če bomo zagotovili, da bo trajnostna? To je moje prvo konkretno vprašanje. In če je tako, mi lahko potem razložite, zakaj v političnih eh, navodilih gospoda Junkerja z njegovimi desetimi prioritetami sustan, eh, trajnost sploh ni nikjer omenjena, sploh je ni. Nekje so omenjen obnovljivi veri energije, ampak to je povezano samo z varnostjo um, oskrbe in z grožnjo gospoda Putina, ne pa z trajnostjo kot tako torej, ko vidimo te visoke, eh, pomembne organizacije, ki pozivajo k trajnostni, predsednik naše Evropske komisije pa tega sploh ne omenja, potem me počasi skrbi, da smo na poti proti napačni rasti in nek pravim delovnim mestem v prihodnosti. Morda lahko kaj komentirate to. Drugi element se nanaša na krožno gospodarstvo vsi komisarji pravijo, da je to velika prioriteta te komisije. Jaz pa moram reči, da je to eh, prioriteta le po napaku, napaki umika svežnje za odpadke, kajti nikjer prej ni bilo to omenjeno, da je to kakršnakoli prioriteta. In ko slišim, kaj se dogaja znotraj komisije, in zato vas sedaj to sprašujem, uh, me zanima, ali je res, da se želite znebiti evropskih ciljev v zvezi z odpadki na splošno, kajte to sem slišal. In omenili ste pripravo akcijskega načrta o krožnem gospodarstvu, kar se mene tiče. V evropskem govoru akcijski načrt ni obvezujoč dokument. 2011 smo že imeli čudovito analizo in čudovito. Um, Um, akcijski načrt, ki se je imenoval načrt k uh, Evropi z učinkovito rabo verov. In vse, kar bi morali sedaj narediti, je, da v bistvu ta načrt iz leta 2011, spravi spred štirih let, prenesemo v zakonodajne predloge. Svežen za odpadke je bil prvi tak predlog, ostali bi morali slediti. Torej, svežen za odpadke zagotovo ni celoten krok, ampak je bil le prvi korak za zagotovitev tega kroga. Mi lahko pojasnite, ali je ta akcijski načrt kaj drugega, kot je ta uh, načrt izpred štirih letih in kakšna je razlika med akcijskim načrtom in sporočilom, ki ga že imamo za krožno gospodarstvo. In ali nam lahko obljubite, da boste predložili zakonodajne predloge? kajti samo besede in akcijski načrti in načrti in sporočila nas ne bodo priporjala do krožnega gospodarstva, ki ga tako nujno potrebujemo in naj vas spomnim, potrebujemo ga, ker potrebujemo prava delovna mesta in pravi način rasti, ki je trajnostna rast. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za Gue, Katarina Konečna prišel mezi nas. Hvala lepa, podpredsednik, da ste se prišli pogovarjati z nami. Nekaj vprašanj imam. Zelena delovna mesta, to so povezana s podobnimi težavami kot delovni program mi eh, komisije države članice težko vključijo več ljudi v trg delovnega mesta, težko zagotovijo um, znanja, ki so potrebna za rast, za boj zagotovili zelena delovna mesta in zeleno rast. Neki ste rekli, da uh, bo komisija predložila svežen za promocijo izposabljanja, vključevanja v trg delovne sile. Nam lahko podate eh, nekaj podrobnosti o tem svežnju in kdaj in kako ga boste predložili, kdo bo tu odgovoren za stroške za ta svežem. Drugo vprašanje pa se nanaša na krožno gospodarstvo. Pravilno ste povedali, da je to zelo pomembno za nas vse. Prvič pa sem slišala omenbo delovne skupine na ravni uh, komisije, neki ste omenjali jesen 2015, ali to pomeni, da boste takrat predstavili načrt ali neko zakonodajo. Lahko morda poveste kaj več o časovnici v zvezi z okrožnim gospodarstvom. Potem pa še tretje vprašanje, ta pa se nanaša na TTIP rada bi zagotovila in upam, da boste to potrdili, da s TTIP-om ne bomo zmanjšali pravic delavcev, ne bomo se dotikali teh pravic. Kar pa se tiče prenosov iz obzorja 2020 v Junkerjev načrt, ali so kakšni gospodarski podatki s tem povezani, ki bi to dokazovali če bomo pri obzorju 2020, če bomo tu zanemarili tudi raziskave in znanost, da bo to imelo pozitivno pliv. Hvala. Hvala sedaj pa za zelene bas ekhod. Hvala gospod predsedujoči, hvala gospod podpredsednik Katajnen, da ste se nam pridružili in predstavili svoje vizije. Nekako se bom tukaj pridružil temu zborčku ljudi, ki ne zaupajo čisto komisiji, ko ta pravi, da bo bolj ambiciozna pri krožnem gospodarstvu, trenutno manjka zaupanja in verodostojnosti, to pa zato, ker ste zadevo umaknili in šele potem, ko smo jo vsi skritizirali, ste rekli, ne, ne, saj jo bomo vrnili zveč ve, bolj ambiciozno. No, veseli bomo, če boste dokazali, da, ne, da nismo imeli prav. Ampak, naprimer, Zakaj toliko dvomimo v besede komisije? Zauzemate, oziroma vi ste pristojni za delovna mesta in rast. In če prisluhnete promociji TTIP-a pri komisiji in si potem ogledate potencijalna delovna mesta, je težko ta potencijal najti. Številke, ki jih ugotovite, če res se poglobite v eh, študije, niti ne v tisto študijo, ki je naročila komisija, potem pridete na 400 tisoč novih delovnih mest. Svežen za krožno gospodarstvo z vplivom ocen, ki je bila opravljena, pa bi pokazalo, da bi bilo 580 tisoč novih delovnih mest. Pa še vedno komisija govori o tem manj kot o TTIP-u. In zato smo vsi malce zadržani in pravite, no, ali ste res odkriti glede večje ambicioznosti. Uh, Pa če se malce bolj eh, poglobimo v krožno gospodarstvo, ali to pomeni samo več reciklaže, ali res ustvarjamo novo gospodarstvo, ki bo tudi pomenilo boljšo porabo surovin. Naprimer, vemo, da obstaja industrijski lobby, ki pravi, da naša zakonodaja REACH onemogoča reciklažo. Mislim, da je to napačno reči. Mislim, da ni REACH tisti, ki. Uh, Eh, onemogoča reciklažo, ampak so nevarne snovi v izdelkih, ki to onemogočajo. Že zato je v sedmem okoljskem akcijskem načrtu zapisano, da bomo razviti več netoksičnih elementov, zato da bo reciklaža lažje. In to je ključno za investicije, to so inovacije, to so nova delovna mesta na mesto, da se deregulira direktivo REACH. In vemo, da bo kemična industrija uporabila vsak argument za to, da bo razvodenela rič in sedaj zlorablja tudi krožno gospodarstvo. Večje ambicije bi s tem lahko tudi privedle do tega. Druga točka, dostop do pravosodja. Vem, da veliko razpravljate o tem in kmalo bo sprejet ta odločitev. Torej, dostop do pravosodja. Leta 2014 so bili umaknjeni prejšnji načrti in sedaj nam še vedno obljubljate nov predlog komisije o dostopu do pravosodja. In to je ključno za izvajanje. Vsakič, ko slišimo, eh, da komisija reče, da je izvajanje zelo pomembno v različnih državah članicah, vemo, da je dostop do sodišč v zvezi z okoljskimi vprašanji popolnoma različen v državah članicah. Torej potrebujemo pravila za dostop do pravosodja. Slišimo tudi, da bo komisija morda predstavila bla bla komunikacijo in upamo, da je komisija resna, ko govori o izvajanju in da bo dostop do pravosodja res nekaj, s čimer se boste ukvarjali, da ne boste samo podali neko novo obvestilo, eh, informacijo in da boste res se posvetili okoljskim vprašanjem, da se bo lahko posvetilo tudi izvajanju. Pa še tretja točka, to je zadnja točka, to pa je investicijski načrt moram reči, da sem kar malce naveličan in živceran z, zaradi ljudi iz komisije, ki sedaj ob, to obsojajo oziroma obtožujejo um, Eh, parlament, čež da zaviramo pogajanja o investicijskem načrtu. Mi to zvočnemo zato, ker si želimo boljši načrt, ne želimo biznis kot eh, as usual, tako kot ste tudi sami rekli, ampak če to želite, ne moremo reči, da EIB tam ne bo ničesar več storil. Oni se morajo lotiti bolj tveganih projektov. To pomeni, da moramo razmisliti tudi o boljši formulaciji kriterijev, kam gre denar. Imamo Eh, razpravo o tem, kam, odkot prihaja denar, pa tudi razpravo o tem, kam gre. In to so eh, pomisleki parlamenta, ki so zelo dragoceni. In da potem komisa, oziroma ljudje na komisiji rečejo, da zaveramo pogajanja, absolutno ne pomaga. Če torej želite doseči boljše predloge, začnite spodbujati to razpravo in zagotovite, da bomo imeli boljšo formulacijo, kot smo imeli doslej. Uh, sedaj samo preprečujete dobro razpravo, ki je res potrebna, da se, lo, da se znebimo tega business as usual. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za EFDD. Pier Nikola Pedicini. Grazie, presidente. Grazie, vicepresidente Katajnen. Hvala lepa, podpredsednik Katajnen. Tako kot ostali. Tudi jaz z velikim interesom sledim programu dela in prednostnim nalogam Junkerjeve komisije. Gotovo ni dvoma o tem, da je treba mm, investirati, če želimo spodbuditi evropsko gospodarstvo. Ampak mi menimo, da bi to gospodarstvo moralo biti nekoliko drugačno, da bi to moralo biti modro gospodarstvo. Uh, ki bi temeljilo na sistemih, ki temeljijo na naravnih ekosistemih, znotraj katerih ni brezposelnih, kjer ni odpadkov in kjer eh, so viri praktično neizčrpni. In to je to, na kar se sklicujemo. Eh, Eh, zato imam določene dvome o tem, kako se usmirjajo te naložbe, saj temelijo na mm, gospodarstvu potrošništva, torej na preseženi doktrini v Evropi. Zato se pridružujem tistim, ki sprašujejo, kako nameravate usmiriti naložbe, zato da boste spodbudili alternativno gospodarstvo, ki bo temeljilo na učinkovitosti ter e, obnovljivih virih energije. Govorimo seveda o ustrajnosti, o trajnosti in o krožnem gospodarstvu, vendar pa v um, naložbenem načrtu vsega tega ne vidimo. Vse to pa vključuje obzorje 2020 in Connecting Europe Facility. Uh, Ehm, ter drugi projekti. Zato me zanima, kako nameravate projekte eh, te vrste tudi vključiti v naložbe. Hvala lepa, kar nekaj vprašanj smo zbrali. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku Katajnenu za prvi sklop odgovoru. Hvala lepa predsedujoči hvala lepa za odlične prispevke in vprašanja. Torej, veliko vprašanj je bilo povezanih z naložbenim načrtom in obzorjem 2020, zato bom na nekaj vprašanj odgovoril v sklopu. Torej, kar se tiče financiranja naložbenega načrta, razumem vašo zaskrbljenost. Razumem, da vas skrbi to, da bomo uporabili financiranje obzorja 2020 za naložbeni načrt. Torej, sam sem zelo usmerjen v raziskave in razvoj, sam sem bil tudi član pristojnega odbora v nacionalnem parlamentu in to je del naših prioritet. In zato sem tudi pripravljen obzorje 2020 uporabiti za naš investicijski načrt. Obzorje 2020 je največji raziskovalni program na svetu. In sedaj bomo uporabili 3,5 odstotkov teh sredstev, se pravi 2,7 od 77 milijard, v finančne inštrumente, s katerimi bomo lahko financirali raziskave in razvoj uh, v veliko večji meri, kot bi nam to omogočil ta znesek 2,7 milijard. Pred nedavnim smo v Franciji na univerzi Ex in Marseille in zelo ponosno so nam pri predstavili sodelovanje z Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka je posodila denar za temeljne, temeljno raziskovalno infrastrukturo in zasebni investitorji so delno financirali ta projekt. Torej, celo temeljne raziskave lahko uporabijo te finančne inštrumente. Prav tako sem bil tudi na Cipru ta teden in to je država, ki se je znašla v težki situaciji. Univerza, ki sem jo obiskal, je ponosno povedala, da zelo dobro sodeluje z Evropsko investicijsko banko, ki zopet um, posoja denar za temeljne raziskave. In ta dva primera z prejšnjega tedna eh, sta nas prav tako spodbudila k temu pristopu. Ni prav, da rečemo, da temeljne raziskave ne bodo eh, koristile eh, teh sredstev. Kajti, če si pogledamo situacijo, potem boste videli, da v državah, ki imajo najvišji um, brutonacionalni prihodek, eh, so ti instrumenti najbolj učinkovito uporabljeni. In zato smo pripravljeni uporabiti obzorje 2020 kot eh, delni vir financiranja. Ko govorimo o politi, politiki znotraj tega novega instrumenta, eh, ta je seveda drugačen od normalnega financiranja EIB. EIB bo tu eh, financirala bolj tvegane projekte tudi na področju infrastrukture. In eh, prav zato potrebujemo ta eh, sredstva, zato da EIB lahko jamči eh, za bolj tvegana posojila. Sicer bi bilo bolj smiselno, če, če bi eh, dali dodatna sredstva Evropski investicijski banki, zato da bi ta lahko dala več, več posojil. Eh, ampak tu gre za tehnološke eh, projekte, ki se sredotočajo na mm, dejavnosti in na eh, pristope, na naprimer inovativne eh, MSP in tako dalje. To so ta ključna vprašanja, na katerih se bo EIB morala osredotočiti na projekte, ki so bolj tvegani. In tu ne bomo mi posegali v izbor projektov. Torej, glavne povratne informacije, ko sem srečeval z investitorji v posameznih državah, eh, je bila vedno povezana z vprašanjem, kdo bo izbiral projekte. In eh, moj odgovor je bil, to bo posebni odbor. Na to je bilo vprašanje, ja, ampak kdo bo sestavljal ta odbor, Torej, to bodo ljudje, ki bodo nepristranski, ki bodo predstavljali trg in tu ne bo nobenih političnih eh, vplivov. Kajti sicer ljudje ne bodo zaupali tem, temu selekcijskemu postopku. Torej, če povzamem ta del. Torej, EFSI je sklad, ki bo izboljšal in okrepil potencijalne naložbe na področju infrastrukture, energetske um, učinkovitosti in vseh tistih področji, ki nam bodo omogočili krepitev postopka uresničevanja novega gospodarstva. Gospa Gerling, mislim, da je odgovorila na prvo vprašanje in na drugo vprašanje torej vprašanje, ki sem ga sam odgovoril, gospod Krode. Omenili ste naložbe v zdravstveni sektor, strinjam se s tem. To je neizkoriščen vir, se pravi eh, zdravstvena tehnologija, zdravstveni know-how, torej vse to je neizkoriščeno. Gospod Grote, strinjam se z vami glede zdravja, kar ti ta znanja tehnologije in tako dalje, niso bila dovolj izkoriščena eh, za eh, ustvarjanje novih delovnih mest. Veliko ljudi je tu zaposlenih eh, v tem sektorju, ampak žal nismo zdravstvenemu sektorju dovolili, da bi bil tako inovativen, kot bi bil lahko. Seveda imamo inovacije na področju zdravstvene oskrbe, ampak kot poslovni model oziroma model storitev, temu sektorju nismo dovolili, da bi lahko ustvarjal toliko delovnih mest, kot bi jih lahko. EIB tudi pomaga pri naložbah eh, v zdravstveni sektor in EIB eh, e bo še naprej eh, približno 70 milijard evrov letno posojala za zdravstveni sektor. Na to drugi del vprašanj torej eh, sveženo v odpadkih. Zakaj smo ga umaknili? Zato, ker je to samo del krožnega gospodarstva. Res je, da je bil to prvi zakonodajni predlog, istočasno pa, kot veste, je bil predlog precej šibek eh, in eh, deli komisije niso mogli prispevati k temu predlogu. Sedaj pa smo organizirali delo na ta način, da so vsi vključeni, torej vsi tisti v komisiji, ki delajo na tem področju. In na ta način se bomo izognili situaciji, kjer bi bil svežen odpad, ki jih eh, zelo enostranski. Prav tako mora biti usklajen z pristopom, skupnim pristopom krožni, krožnemu gospodarstvu, kajti odpadki so del eh, tega krožnega gospodarstva. Torej, kaj nameravamo na tem področju narediti? Torej, revidirali bomo predlog o odpadkih. Na to bi želeli bolj koherenten, koherenten eh, medsektorski eh, pristop za to, da bomo zagotovili, da je vse skladno z prioritetami komisije na področju ustvarjanja novih delovnih mest, energetske učinkovitosti in tako dalje. Na to se je treba osredotočiti na priložnosti za naložbe in eh, tista področja, ki nam omogočajo nove gospodarske modele. Krožno gospodarstvo hm, je po mojem mnenju to, o čemer govorimo, se pravi evropska socialna, socialna ekonomija. Torej, sam bi želel to poglobiti vsekakor in eh, to na eh, konceptualni ravni, preden začnemo s procesi, ki so s tem povezani. Torej, časovnica je naslednja. Maja bo javno posvetovanje, junija imamo konferenco za deležnike. Na to bo svežen odpadkih eh, pripravljen in predlagan jeseni. Močno upam, da nam boste pomagali in da boste še naprej razpravljali o tem, kaj dejansko pomeni krožno gospodarstvo, kakšen koncept naj sprejmemo, ki nam bo omogočil krepitev trajnostne rasti, torej na vseh ravneh, gospodarski, socialni in okoljski. Torej, prosim, ne eh, ocenjujte rezultatov, prezgodaj, kajti zaenkrat še ne vemo, kateri deli krožnega gospodarstva bodo v prihodnih mesecih bolj v spredju. Na to je bilo še eno vprašanje povezano z EFSI-jem. če si pogledamo, eh, ta vzvod je bil prej 18 eh, krat, sedaj bo 15 krat, zakaj je nižji? Zato, ker eh, pač temelji na najboljšem znanju, s katerim sedaj razpolagamo. 21 milijard bo omogočilo mobilizacijo 250 milijard zasebnega kapitala. torej tu ne bo šlo zgolj za javne naložbe in kakšna delovna mesta so povezana z tem eh, gospodarstvom in s trajnostno rasjo. Tu, to zahteva nov tip gospodarstva. In eh, naložbe, ki bodo potrebne, bodo naložbe torej v ta model, pa tudi v socialne strukture, trajnostno delo in zlasti izobraževanje, kakovost usposabljanja učiteljev in tako dalje. Torej to nam bo omogočilo vzpostaviti za prihodnost eh, bolj vzdržno rast. TTIP je bil prav tako omenjen. pri teh eh, pogajanjih mi nimamo nobenega namena, da bi eh, znižali standarde na področju dela. Vemo, da ni vse na mizi. TTIP eh, se ukvarja s harmonizacijo tehničnih standardov, kar je zelo pomembno. Ampak ko govorimo o varnosti prehrane, o zdravju, o pravicah delavcev in tako dalje. To ni na pogajalski mizi. Torej, obe strani se glede tega strinjata. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Aha, samo še dostop do prav, pravne poti. Komisija bo še nadaljevala s svojim, eh, svojimi zavezami znotraj sedmega eh, delovnega načrta. Zelo dobro poznate svežen in eh, kot je komisar Vela že povedal, bomo delali na osnovi tega, teh odločitev, ki so bile že poprej sprejete. Hvala lepa. Niste dobili odgovora? Se upravičujem, zelo, eh, zelo eh, pozorno sem poslušal, pa nisem dobil odgovora na moje vprašanje, se pravi vzdržnost kot eh, Eh, strok kriterij glede eh, rasti v prihodnosti in ali bomo lahko pričakovali zakonodajne eh, predloge in ne samo akcijske načrte glede krožnega gospodarstva. Oboje boste dobili tako zakonodajni projekt kot tudi druge predloge. Ampak tudi delovni načrt ni brez vrednosti. Torej oboje bomo pripravili. Torej, kar se tiče kriterija vzdržnosti, poskušal sem eh, poudariti, da imamo tu veliko razsežnosti. Ena je okolje. Če se ozremo mm, v prihodnost za pet ali deset let, potem je jasno, da bo to obdobje, ko združne države ne bodo bodo v položaju, ko bodo morali konkurirati z čistimi eh, rešitvami. Kitajska mora iskati eh, čiste okoljske rešitve iz okoljskih razlogov. V Evropi moramo to storiti iz gospodarskih in okoljskih razlogov. Torej, mi potrebujemo naprimer boljši skupni trg za čiste tehnologije. Trenutno smo v situaciji, ko veliko držav članic ne dovoli, da bi prišli, e, prišla na trg najmodernejša, najčistejša goriva, zato ker želijo pač ohraniti e, sedanjo situacijo. In vzdržnost je tudi eden izmed razlogov, zakaj se bo EFSI eh, osredotočal na bolj eh, tvegane projekte, se pravi pilotne projekte na področju novih tehnologij. Če si pogledamo okoljske projekte, za nas je zelo težko eh, ločiti med vzdržnostjo na področju izobraževanja, socialnih zadev in tako dalje. Mislim, da bi bila Evropa socialna vidika bolj vzdržna, če bi se osredotočili na usposabljanje učiteljev. Rezultati izobraževanja so povezani tudi z razlikami med eh, kakovostjo usposabljanja učiteljev. In eh, gospodarska vzdržnost in gospodarsko vzdržni razvoj. torej naj bolj vzdržen gospodarski razvoj je tisti, ki ustvarja največjo dodano vrednost. Bom dal samo en primer, torej kaj bi morali storiti, ampak to je Evropi zelo, zelo težko izveljivo, zato ker potrebujemo soglasje na področju obdavčitev. Torej, v prejšnjem življenju sem um, bil odgovoren za uh, davčno reformo na področju um, energije in uh, kjer smo zelo uspešno z davčnimi instrumenti uh, prisilili um, trg, da se je prilagodil uh, čistejšim tehnologijam. Torej, če bi lahko ta model uporabili na evropski ravni bi bilo to odlično, ampak žal to ni mogoče zaradi eh, zahteve po soglasnem odločanju. Dobro, hvala lepa. Potem pa nadaljujemo z drugim krogom vprašanj. Prosim kolege, da se omijo na minuto in pol, kajti imamo samo pol ure za vprašanja in odgovore. Gospa Gardini. Hvala lepa. Uh želela bi se vrniti k skladu za strateške naložbe FSI. Te naložbe, ki so zbudile številna pričakovanja, pa so zbudile tudi marsikatero skrb. Najprej eh, ta izbor, da se ne bi upošteval zemljepisni kriterij. Eh, mislim, da je predvsem treba zagotoviti kohezijo znotraj Evrope in to v socialnem in teritorijalnem smislu. In zato sprašujem, ali komisija ne meni, da bi lahko v to vključili nekaj korekcijskih dejavnikov, kriteriji za upravičenost do sredstev, torej za izbiro projektov, namreč lahko povzročijo, da sredstva ne bodo na voljo za projekte z visoko dodano vrednostjo, Um, in zato, če bi ta odbor za izbiro projektov med svojimi kriteriji lahko upošteval mnenja strokovnjakov in poznavalcev situacije na lokalni in regionalni ravni, ne bi morda bil nek dodaten Eh, vidik pri upoštevanju zemljepisnega kriterija. Hvala. Hvala lepa, gospod Ali. Gospod Katajnen, moram reči, da nismo tako prepričani, kot ste vi, glede financiranja tega Evropskega sklada za strateške naložbe. Nismo namreč prepričani, da bo to vse šlo tako gladko, kot eh, si vi predstavljate. Kajti ne gre samo uh, za to, da se eh, sredstva prenesejo iz obzora 2020 v EFSI in da bo potem EFSI eh, ustvaril nova delovna mesta, eh, rast in razvoj in naložbe in tako dalje. Mislimo, da bi EFSI moral Eh, privlačiti tudi eh, naložbe, ki bi, bili, ki bi bile vzdržne z vseh mogočih vidikov gospodarskega, družbenega in tako dalje. Istočasno pa bi morali ti projekti eh, tudi ustrezati vsem drugim kriterijem, Eh, in eh, tudi prispevati k krožnemu gospodarstvu in eh, k socialni koheziji v Evropski uniji. Ampak celo vrsto vprašanj imamo, na katere zaenkrat ni odgovora. Torej prvič, veliko se špekulira o tipu jamstev v okviru sklada EFSI, torej ali bo to FLPG ali bo to. Um, full risk portfolio, torej ali bo šlo za kakšen, za kakšen tip financiranja bo šla in kako bodo ta jamstva na to uresničena in ali bomo imeli uh, uh, določene minimalne vrednosti projektov. In na to tudi uh, ta uh, vzvod, torej uh, kako bomo uh, lahko ta eh, vzvod, eh, torej 15-kratnega multiplikatorja, dejansko deloval. Želela bi nekaj primerov. Ja äh, Gospod Lorenz, hvala. Skušal bom biti hiter. Veliko vprašanj smo že slišali. Me veseli, da vas danes. Uh, spoznam, ampak tako zelo pogumni pa vendarle niste. Ste na istem kot vaši kolegi, ki nekako ne odgovarjajo tako zelo konkretno o ciljih. Rad bi vprašal, ali res želite, kot je zapisano v nekaterih poročilih, spodbujati sežiganje v razmerju z reciklažo. To bi bil res korak za nazaj, tudi za vaše uh, naloge. V politiki odpadkov potrebujemo inovacije. In to je lahko le v redkih primerjih sežiganje, to mora biti čisto na koncu, to je torej moje vprašanje. Pa še nekaj. Po volitvah smo im, ste imeli v komisiji depresivno fazo. Naenkrat je bilo vse očrnjeno. Dobra politika reciklaže, ki jo je razvil potočnik in krožno gospodarstvo vse je bilo nekako označeno z nekim vprašanjem in zanima me, če. No, in to je veljalo tudi za industrijo. Veliki industrijski, veliki industrijska združenja so temu nasprotovali. Pa se kdaj sprašujete, zakaj je tako? Posod v Nemčiji, v teh velikih industrijskih združenjih, vsi se nekaj pritožujejo, zakaj? Pa vedno znova slišim, da se zauzemate za fleksibilnost. Uh, No, vse to je v okviru zakonodaje čisto prijetno, ampak na koncu boste imeli pa probleme pri izvajanju. In bo to šepalo v celi Evropi, na vseh koncih in krajih, med Avstrijo in Italijo, je cel svet, čeprav geografsko to ni res. Ampak res je treba razmisliti, zakaj tako različno izvajamo. In to je ta visoko, hvaljena liberalizacija in fleksibilnost in potem so ljudje nezadovoljni, podjetje so nezadovoljna, ampak samo še to moram povedati in uh, ni mi všeč, da so tudi podjetje tako nezadovoljna. Thank you very much. Seb Dance. Hvala lepa, Seb Dance. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Hvala predsedojoči, hvala komisar. Eh, navezal se bom na nekaj tematik, ki so bile že omenjene. Naprimer, gospod Gabrandi, ki je govoril o tem, eh, odkot bo eh, prišla ta nova rast. Vemo, da je vzdržna industrija najbolj uspešna, veliko bolj kot druge oblike gospodarske proizvodne. Sam bi se osredotočil na program ETOS, ki ga pripravlja komisija. Vemo, da potrebujemo zakonodajo, ki mora urediti to področje. Vemo pa tudi, da nekateri deli zakonodaje so zelo uspešni, drugi pa manj. In zato se moramo vprašati, kakšno dodatno zakonodajo potrebujemo. Vedno znova prejemamo sporočilo, da bi želeli samo boljšo zakonodajo. Nihče se ne more. Eh, upirati e, zamisli, da bi imeli boljšo zakonodajo namesto slabše zakonodaje, ampak ali bi lahko imeli boljšo zakonodajo in manj zakonodaje oziroma enostavnejšo zakonodajo, kajti zaenkrat eh, ostajamo še malce zmedeni glede predlogov komisije. Če bomo imeli eh, ta eh, odličen, svežen o krožnem gospodarstvu, kako bo to povezano z že obstoječo zakonodajo? Gospa Višnjevska. Jednym z założeń projektowanej Unii Energetycznej. Chwała lepa, gospod komisar. Torej, uh... Energetska unija temelji na dekarbonizaciji. Sama prihajam iz Polske, iz regije, iz Šlezije. In vprašanje oglika je seveda za nas zelo pomembno. Dekarbonizacija bo pomenilo eh, zelo veliko število izgubljenih delovnih mest na področju radarstva in veste, da eno delovno mesto v rodarstvu eh, predstavlja pet eh, delovnih mest eh, v sektorjih, ki so povezani z rodarstvom. Zanima me, kako vi vidite prihodnost rodarskega sektorja na območju, ki se bo usmerilo v dekarbonizacijo, kajti tu najdemo med povezanimi sektorji Eh, tudi tehnologijo in pa mm, naložbe v vse te eh, sorodne sektore. Zanima me, kako bo eh, ta dekarbonizacija tudi vplivala na izbor projektov znotraj EFSI-ja. Ali bo šlo tu, na primer, za projekte, ki bodo čistejši kot premog? Uh, ali bo šlo naprimer za tehnologije, ki omogočajo popolno izrabo premoga in eh, ki ima tudi uh, ekološke eh, prednosti. Moja regija je ena izmed regij, ki izgublja največ prebivalstva v Evropski uniji. Gospa Rivezi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za vašo intervencijo, gospod komisar. Imam sporočilo. Kot poslanka, odkar imamo komisijo Juncker, se ne poslužujemo dovolj eh, Evropskega parlamenta. Torej, to je moje drugo eh, zakonodajno obdobje in eh, kot demokratično izvoljeni poslanci smo imeli prej zelo veliko besedil, kar odgovarja tudi pričakovanjem državljanov. Vi, eh, eh, Junkareva komisija, pa nam dajete zelo malo zakonodajnih besedil. Občutek imam, da se ne uporablja ustrezno parlamenta in da nimamo dovolj upogleda v to, kar se dogaja. Na to je bilo govora tudi o trajnostnem razvoju, trajnostni rasti. Sama bom spregovorila o trajnostnem zdravju. In eh, tu imamo težavo, doktrini motelci so eh, tema, eh, o kateri bi želela spregovoriti. Vemo, da smo eh, leta 2013 imeli zakonodajni predlog v zvezi s tem, na to Eh, se je izkazalo, da niste spoštovali eh, časovnice in eh, zadeva je prišla pred Evropsko sodišče. Mene zanima, kaj mislite delati še naprej? Ali želite še pridobiti čas s tem, da pripravljate nove študije? Ali so industrijalci tisti, ki tu igrajo glavno vlogo in ko govorite o američanih? Naj vam povem, da so američani želeli v posvetovalnem postopku postaviti pod vprašaj naše zakonodajne postopke. Torej, sami bi želeli odstraniti tisti del, ki se nanaša na primer na pesticide in zanima me, ali bomo eh, spoštovali zaveze, da bomo te kriterije leta 2015 eh, spoštovali v primeru, da bo TTIP podpisan. Upam, da ne bo. Torej, ko govorite o dinamizaciji Evrope, ste tudi vi za to odgovorni. Uh, Hvala lepa. Gospod Balco. Köszönöm a szót, tisztelt alelnök úr. A stratégiai beruházási... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Az... Sklad za strateške naložbe za svojimi 300 milijardami se lahko stanovile, če zasebni sektor doda še trikrat toliko denarja. Kako lahko to pričakujemo od zasebnega sektorja? Država mora dati jamstva za to. Na mačarskem imamo zelo negativne izkušnje z um, projekti PPP in bojimo se, da bo tu prišlo do nekih konstruktov, kjer bo tveganje zasebnega sektorja tveganje nosili v zasebni sektor. Treba je ustvariti delovna mesta. Mala in srednje velika podjetja zagotavljajo 67 odstotkov delovnih mest v Evropi in Evropska komisija želi posebej podpreti MSP-jo, saj tako piše o vašem predlogu. To tudi pozdravljamo, vendar pa potem sledi nadaljna izjava v zvezi s financiranjem in podporo MSP-jev, da se to razširi tudi na podjetja, ki imajo 3000 zaposlenih. Torej, iz 250 delavcev boste prišli na 3000.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 velik problem. Po eni strani morate jamčiti nekaj, o čemer tako zelo veliko. Uh, o čemer tako zelo veliko in pogosto govorimo, se pravi um, konkurenčnost in pa po drugi strani pa morate uh, zagotoviti naprimer uspeh pogajanj z, z drugimi državami na področju TTIP-ja. Uh, torej v nekaterih sektorjih industrije bi si želeli tako imenovane delokalizacije proizvodne zaradi energetskih stroškov. Zanima me, ali ste ocenili eh, tudi situacijo glede eh, te zakonodaje in tudi glede nekaterih eh, faktorjev, naprimer kot so stroški energetskih verov? Ali se to upošteva, naprimer, pri vseh teh odločitvah? Torej, zelo veliko sem o tem slišal na uh, strani kemične industrije. Uh, Torej v EU imamo zelo stroge standarde, naprimer imamo zakonodajo REACH in morda je tudi to eden izmed faktorjev, ki vodi v um, delokalizacijo proizvodnje. Χαίρομαι και εγώ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Αντιπρόεδρε, και όπως καταλάβατε... Λαχκό povem, da sem zelo zadovoljen z vašim današnjim obiskom. Gotovo ste razumeli, da je sporočilo, ki ga želimo posredovati iz odbora za okolje, da je treba ta novi sklad usmeriti predvsem v zelene naložbe. In v tem smislu imate celo vrsto močnih argumentov. Vseeno pa se zelo bojim, da kljub vsej dobri volji nekatere države morda ne bodo mogle uh, izkoristiti vseh možnosti ki jih ta sklad ponuja in to zaradi stanja svojega gospodarstva ter težav za vlaganje v trenutni gospodarski situaciji, kakršno imamo naprimer mi v Grčiji. Zato sprašujem, kako naj prepričamo zasebne vlagatelje, da bodo njihove naložbe v države z nestabilno gospodarsko situacijo varne in rentabilne. Pa še nekoliko dlje bi šel. E, Grčija e, je morda na poti k tretjemu programu in jasno je, da samo v primeru da bo ta tretji program res podbudil rast, se bo morda naše gospodarstvo ponovno pobralo. In zato se sprašujem, ali bi ta sklad lahko igral pomembnejšo vlogo v kontekstu tega programa ter tako pomagal zapolniti močne vrzeli, ki smo jim bili priča v prejšnjih programih. Hvala. Hvala, gospod Dantan. Michael. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik, da ste med nami. Vi ste pristojni za zaposlovanje, za okolje, pa tudi za prehrano. To pa je področje, živilsko-kmetijsko področje, ki omogoča veliko delovnih mest, v katerem dela zelo veliko MSP-jev. To je področje, ki na žalost proizvaja veliko odpadkov in tako vpliva na okolje. In iz tega razloga se nam zdi koristno, Okay kaže, da so težave s tolmačenjem v angleščino. Predsedujoči je prekinil govornika ponovno. Torej, um, gospod predsednik, vi ste zadolženi za zaposlovanje, pa tudi za okolje in uh, prehrano. V tem sektorju se ustvarjajo številna delovna mesta, hkrati pa ta sektor proizvaja številne odpadke in zaradi šibkih marš, eh, ki jih uživajo MSP-ji, ki so tako zelo številni na tem sektorju, je bilo v tem sektorju tudi tako malo ulaganj. Eh, vendarle, pa se bo povpraševanje po prehrani na našem planetu v prihodnjih letih povečalo in to bo vplivalo na celotno svetovno gospodarstvo. In zato vas sprašujem, ali je to področje, ta sektor lahko sektor prihodnosti in ali je možno računati na sredstva za raziskave in razvoj tudi za ta sektor znotraj Junkarjevega načrta. Hvala, gospod Demes Makar. Najlepša hvala uh, predsednik, gospod komisar, dobrodošli. Kot poročevalec v senci bi želel postaviti vrsto vprašanj in seveda upam, da bom na nje dobil konstruktivne odgovore. Dovolite mi, da povem naslednje. Določeni signali, ki smo jih prijeli od komisije, so za nas zaskrbljujoči. Konkretno se želim navezati odzvati na to, kar je povedala gospa Sabin Vejant na European Policy Center in sicer, da je treba ponovno pregledati zastavljene cilje in zato sprašujem, ali nam lahko potrdite, da so evropski cilji še vedno vključeni v zakonodajo in kaj konkretno pomeni to, da želi komisija bolj specifične cilje po državah članicah. Ali to pomeni, da bo uh, Eh, več časa na voljo za njihovo pripravo v določenih državah ali da bodo pripravljene specifič, specifična priporočila za posamezne države ali da bo šlo tukaj res za specifične cilje. Prejšnji teden ste objavili podatke o gospodinskih odpadkih v letu 2013 in v tem poročilu vidimo, da so zelo velike razlike med državami članicami, torej smo zelo daleč od um, nekega usklajenega stanja. Zato sprašujem, sprašujem, kako namerava komisija izboljšati uh, izvajanje direktive o predelavi odpadkov. Želim pozdraviti od predsednika. Gospa Šujica. Um, gospod Katajnen, pozdravljeni. In Za konec te serije vprašanj bi želela tudi nekoliko povzeti stvari, ki smo jih slišali. Dve temi sta glavni, ena je TTIP, druga pa je odlaganje odpadkov in krožno gospodarstvo. Glede na to, da ste v zadnjih nekaj mesecih gotovo obiskali vse države Evropske unije, eh, ste verjetno opazili tudi na kraju samem, da gospodarstvo ni enako razvito v vseh teh državah in zato je tukaj tudi zelo težko povleči primerjave. Seveda se vsi zauzemamo za krožno gospodarstvo in nameravamo podpreti vaš akcijski načrt. Ravno tako želimo podpre, podpiramo pregled direktive o odpadkih, o čemer smo govorili, vendar pa. Uh, So tu še druge razsežnosti, eh, ki zadevajo tako okoljski kot gospodarski ter družbeno-socialni vidik vse to je treba povezati med seboj. In uh, zdaj se izteka skoraj že prvo leto našega mandata komisije in parlamenta, pred nami so še štiri leta, naši načrti pa so bolj eh, daljnoročni, zadevajo do desetletno obdobje, medtem ko naši državljani pričakujejo konkretna dejanja. To pričakujemo tudi mi v parlamentu in zato vas sprašujem, kako katere konkretne korake nameravate napraviti, zato da bomo lahko mi na terenu, na kraju samem preverili, da je vse to, o čemer govorite, resnično. Zdaj pa še vprašanje v zvezi s Hrvaško iz kohezijskih. Um, naj bi počrpali um, do 2,3 milijarde evrov. Vendar pa naši državljani te stvari malo slabo razumejo in sicer ne razlikujejo med Junkerjevim načrtom, za katerega je predvidenih eh, preko 300 milijard sredstev, in med evropskimi skladi, ki eh, so pa nekaj drugega. In zato zato bi želela postaviti vprašanje tudi v zvezi s tem odborom za izbiro projektov. Rekli ste, da bodo v njem ugledni strokovnjaki, ampak mene konkretno zanima, kdo bodo te osebe, ki bodo to počele in bodo lahko izbirale med projekti. Hvala lepa. Zaključili smo seznam vprašanj. Sedaj pa dajem besedo vam, gospod podpredsednik komisije. Beseda je vaša. Je, maram Gardini. Oš. Hvala lepa, gospa Gardinjeva je spraševala po tem, kako bi lahko financirali tudi projekte, ki niso tako profitabilni oziroma kjer dobički ne bodo prišli takoj. In ali naj bi nekdo bil tudi na licu mesta, ki pozna okoliščine, če sem prav razumel. Ko sem povedal, se bomo tu osredotočeni na visoko tvegane projekte pri infrastrukturi in lahko se dobi tudi posojila za projekte, ki so bolj tvegani, v smislu, da dobičke ne bodo se vračali tako hitro. In tu ne bi bilo nekih zunanjih razporeditev bremena tveganja. Zato lahko so zato primerni tudi takšni projekti, po kakršnih ste spraševali. Komisija ne izbira projektov mi nismo tisti, ki pravi, da je nekaj dober projekt v posamezni državi. Zasebni investitorji, ki nameravajo investirati v neki državi ali regiji, so tisti. In če ocenijo, da je projekt tako tvegan, da banke, ki naj bi posodile denar za ta projekt, da imajo takšne obrestne mere, da to ne bo več profitabilno, se lahko obrnejo na sklad za strateške naložbe. Zato, da se tudi obrestne mere znižajo, da bi bil projekt bolj profitabilen. Enako velja za projekte PPP v številnih državah, kot je Italija, Španija, Nemčija ali Francija, vsaj v tej fazi. Nacionalne banke bodo sodelovali z skladom in bodo sofinancirali projekte, ki jih bo financiral sklad. In to je izjemno dobro, kaj ti poznajo svoje stranke, poznajo lokalne pogoje in bodo lahko izbrali prave projekte in prave MSP-je. Morda lahko tudi odgovorimo na odgovor gospe Šujice, kdo bo izbiral. Pri e FSI-ju imamo dvoterno eh, upravljanje, to imamo odbor, ki določa stopno tveganja in ki potem opredeli uh, smernice za investicijsko politiko. Potem pa imamo požarni zid, za njim pa sedi uh, investicijski odbor s sedmimi predstavniki, ki poznajo trg in oni bodo analizirali projekte in bodo dvignili ali spustili palec, odvisno od uh, ustreznosti projekta. Razlika med tako imenovanim Junkerjevim načrtom in pa strukturnimi skladi je, da so bili strukturni skladi dodeljeni državam in so se lahko uporabljali za zasebni sektor, za PPP ali kakorkoli tudi država ali regija želela porabiti denar. Sklad iz Junkerjevega načrta pa je ločen sklad in deluje kot neke vrste banka, in da eh, tu lahko eh, se prijavijo tudi zasebni partnerji ali regije. Eh, in ne daj nekakšnih jamstev, ampak posojila in za mala in srednje velika pomembna. Eh, podjetja je pomembna um, stran kapitala, lasniškega kapitala, kjer tukaj uh, igra svojo vlogo ta IFSI. Kaj ti pogosto je problem, da ni dovolj kapitala in potem so tole ameriški investitorji, ki želijo odkupiti nek, neko podjetje. In zato se želimo odzvati na to pomankljivost trga in ta kapitalska stran je zelo pomembna. In če bo tu prišlo do tvegan, bo prvi uh, eh, oblažil ta tveganja sklad. Zato je to zelo koristno za zasebne vere. Gospod Dal, upam, da sem tudi vam odgovoril. Spraševali ste me tudi po najmanjši velikosti pri zaščiti. Ko govorimo o MSP-jih, so seveda projekti zelo majhni oziroma lasniški deleži so majhni. Ko pogovorimo o infrastrukturnih projektih, pa so tu um, večja. Uh, večji projekti, kateri ne moremo se ukvarjati s 7000 projekti. In tukaj so uh, postavljeni določeni pragovi. Eh, poslanka je spraševala tudi po rodarstvu in ali Junkerjev načrt kjerkoli predvideva spremljanje preminjanje, rodarstvo k bolj čistim panogam in čistejšim tehnologijami. Torej vse investicije v čistejšo tehnologijo se lahko prijavijo. To je ena najbolj hitro rastočih eh, področji v Evropi, kajti doslej je vedno velja, da rodarstvo onesnažuje, sedaj pa so uh, tudi na kitajskem velika popraševanja za čistejše tehnologije v rodarstvu. In tu lahko marsikaj financiramo, že sedaj obstajajo dobre podjetja, ki zagotavljajo to vrstno tehnologijo. Tudi zasebni sektor bi tukaj lahko zaprosil za financiranje za to vrstne projekte. Gospod Danc sprašuje, kakšna dodatna zakonodaja je potrebna. V tej fazi vam ne more dati nekega ščrpnega seznama. Zato imamo projektno skupino na komisiji in želimo ugotoviti, kateri je pravi trajnostni pristop, ko govorimo o krožnem gospodarstvu, katere so prave dimenzije in ki potrebujemo širšo evropsko zakonodajo, ali so obstajajo področje, kjer je treba manj pravil, kaj je treba harmonizirati ali standardizirati, zato da spremenimo zasnovo tržne ekonomije, ki bo trajnostne ekonomije, kakšne so pobude kakšno vrsto zakonodaje potrebujemo. Zelo skromen želim biti pri tem izzivu, kajti zdi se mi zelo zanimiv, ampak tudi zelo zahteven, da se tu vzpostavi nov koncept, ki bo konkurenčen, trajnosten in tudi vzpodbujal ekonomsko trajnostno rast zelo dolgočasen odgovor na to vprašanje, ampak upam, da bo cel odbor tukaj prispeval. Krožna ekonomija ne bo en svežen, ki vam ga bomo ponudili, ampak je to način razmišljanja. Različne države imajo že dobre prakse v zvezi s tem in upam, da boste tudi o tem razpravljali. Gospod Florence je spraševal tudi o spodbujevanju sežigalnic. Tega ne nameravamo, to je del trenutnega stanja. V nekaterih eh, primerjih je bolje kot polnjenje odlagališč, ampak naš končni cilj mora biti, da čim več recikliramo in preprečimo odpadke. Marsi čim ste večji strokovnjaki kot jaz na tem področju, sploh zato tukaj ne bom. Uh, se spuščal v detajle. Gospa Rivasi je rekla, da komisija ne želi zakonodaje, ampak to ni res, kajti nova komisija deluje sedaj pet mesecev. In če želite velike projekte na mesto majhnih, potem je vedno potrebnega nekaj časa za pripravo. Rekel bi, da sklad za strateške naložbe in pa zakonodajni predlogi komisije, ki smo jih do sedaj predlagali, torej tu, tu nič ni bilo tako hitro predlagano v preteklosti kot to. Trenutno je še ena velika tema v parlamentu, ki jo je predlagala komisija, ampak še več pa bomo tudi predložili vnaprej. Vedno pa je potrebnega nekaj časa za dobro delo. Prašali ste tudi po endokrinih motilcih. Komisija se je odločila, da bo sprožila oceno vpliva za vse okrepe, za katere se pričakuje, da bojo imeli velike posledice. In kot kriteriji so pač učinki na okolje, zdravje. In to želimo vključiti v sedmi akcijski, okoljski, okoljski akcijski načrt, ki je bil sprejet leta 2014, eh, ki je takrat parlament sprejel skupaj z svetom in pravi, da mora eh, Unija pripraviti kriterije za te motil, endokrine motilce. In zato moramo to narediti. Ne gre, to ni tako zelo preprosto, kot tudi vi veste, saj ste tudi eh, znanstveniki, nimajo enotnega mnenja. In vem, da so mnenja v zvezi s tem zelo odločna. Ampak dejansko potrebujemo dejstva na podlagi dokazov, tudi javni posveti. Uh, so potekali in dobili smo 27 tisoč prispevkov, ki jih moramo analizirati in tako bomo zagotovo lahko dobro nadaljevali. E, eh, Mislite, Palčo. E... Gospod Palčo, rekli ste, da. imate na mačarskem slabe projekte za PPP projekt, eh, slabe izkušnje s PPP projekti. Nihče nikogar ne sili, da bi izvajal to vrstne projekte. Imamo dobre in slabe primere. Ampak FC se bo sredotočil na zasebni sektor in na investicijske načrte zasebnega sektorja. Če pa bo tu sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem, eh, pa je pač PPP eden od teh modelov. Ta model se ponovadi uporablja za avtoceste, naprimer, kjer imamo pozitivne primere. Obstajajo pa tudi manj zapleteni načini za sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. ni treba, da se uporabljajo projekti PPP za to vrstno, za koriščenje tega financiranja. Selitev proizvodnje je bila tudi omenjena. Res je, to smo videli, ko se je evropska proizvodna selila na Kitajsko, vendar pa se je del sedaj tudi vrača in moramo zagotoviti, da bo konkurenčnost zadostna, da ne bomo evropskih eh, druž prisilili, da se selijo drugam. Konkurenčnost vključuje veliko vidikov, znanje je eden izmed njih, fleksibilnost na številnih področjih. Gospod Kramantikaki, sprašali ste, kako prepričati investitorja, da investirajo tudi v Grčiji. Moram reči, da IFSI lahko pomaga če se splošna situacija izboljša v takšni meri, da bo spodbudila zasebni sektor, da bo začela investirati. EFSI lahko prevzame določen del tvegan, vključno z državnimi tveganji. Ne moremo pa nikogar prisiliti, da bo kjerkoli vlagal. Zato upam, da bo vlada uspela stabilizirati situacijo v takšni meri, da bodo grški zasebni eh, vlagatelji, pa tudi tuji vlagatelji, želeli investirati naprimer v energetski sektor, v turizam in druge v Grčiji. Če torej imate um, zasebnega investitorja, ki želi investirati, potem lahko EFSI prozame del tvega in upam, da bomo lahko tukaj hitro videli sprostitev situacije. Gospod Dantan. Spraševali ste po prehranjevalni industriji, če lahko ta koristi tega, seveda lahko eh, inovacije v prehrambeni industriji je lahko odlično področje, kjer bi EFSI lahko zagotovil elemente delitve tveganja in na tem področju bi lahko bi bili inovativna celina in To bi lahko krili eh, investicije v raziskave in razvoj ali tudi druge področja, kjer bi lahko krili tveganja. Gospod Demesmaker, omenili ste besedo fleksibilnost. Ste mislili v svojim vprašanjem pakt eh, stabilnosti in risti ali kaj točno? Sem lahko ponovite vprašanje, prosim. No, spraševal sem vas po svežnju o recikliranju, kajti informacijo, ki smo slišali pred nedavnom od Evropskega političnega centra, ki je rekel, da si bodo še enkrat ogledali cilje. Eh, zato vas sprašujem, kaj komisija misli, s tem, da bodo cili bolj specifični za posamezne eh, države. Na, no, hvala, to je res. Eh, globalni cili bodo ostali takšni, kot so. Gledali pa si bomo situacije v posameznih državah, ki, kjer so zelo različne. In isti standardi za vse niso dosegljivi, vsaj ne srednjeročno. Dolgoročno upam, da bodo, srednjeročno pa niso. In to je ena od čipkih točk prejšnjih eh, predlogov. ne bomo znižali uh, raven ambicij in ciljev, moramo pa pogledati, kaj je dosegljivo. Tudi pri zvišanju standardov situacije pa so različne. Če si pogledamo, kaj krožno gospodarstvo lahko pomeni, vključno svežnjem oziroma poleg svežnja za odpadke, tu je uh, um, dizajn izdelkov, kako lahko povečamo učinkovito rabo verov, kako lahko rešimo vprašanje uporabe verov, kako krepiti nove poslovne modele, ki podpirajo bolj trajnostno potrošnjo, tudi sposoja in delitev na mesto lastništvo izdelkov, spodbojanje stimulativnih tehnologij, boljši dostop do informacij za potrošnike, kajti potrošniki so pomembni, niso le neki predmeti v tem gospodarstvu. Gospod predsednik, hvala lepa za to priložnost. Hvala vam, da ste nam posvetili svoj čas in da ste prišli. Pod točko razno vas moram samo še spomniti, da bo naslednjo srečanje, naslednja seja bo potekala 13. aprila popovdan in 14. dopovdan. Hvala lepa za vašo prisotnost in vidimo se naslednjič. Well,